delegacije. Seznam imenovan bo vključen v zapisnik današnjega zasedanja. Omenjena imenovanja bodo potrjena, če do potrditve današnjega zapisnika ne bo pripompna te predloge imenovanj. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije na te